je Evropa pred eh, zgodovinskim preizkusom. Na tisoč ljudi išče pri nas zaščito pred eh, zasledovanjem in vojno. Obupani so in svojimi družinami in otroci prihajajo čez morje, se drinjajo skozi bodečo žico. Mnogi izgubljajo življenje, zaradi tih otapcev za ljudmi. Ljudje so se zadušili v tovornjakih, eh, utopili v Sredozemskem morju. Gospod in gospodje, v času, ko se vse več ljudi odpravlja v Evropo in či, vedno več ljudi umira, se moramo zavedati, da ne bomo ne za zidovi, ne za zastraševanjem tega izziva ne bomo rešili. Naj vas spomnim na nekaj pred nekaj dnevi je tako imenovana islamska država. Nepovratno uničila kulturno dediščino v Palmiri. In skoraj smo že pozabili, da je direktor muzeja v Palmiri pred nekaj tedni bil javno usmrčen, obglavljen strani te islamske države. Pred temi kriminalci bežijo ljudje, ki prihajajo k nam in v svojem obupu jih ne zaustavijo ni morja in ne zidovi. Tega izziva ne bomo prebrodili z ukrepi posameznih držav, ali, ampak bomo lahko sprejeli samo skupne odločitve. Predsednik komisije Juncker bo v sredo predstavil celo vrsto ukrepov, tudi možnost stalnega mehanizma za porozdelitev beguncev. In eh, vsi, vseh organih Evropske unije se moramo vprašati, kakšno unijo želimo, unijo eden proti vsem ali unijo solidarnosti. Naloga, pred katero smo, je velika. Mogoče je to največji izziv s katerim se soočamo kot eh, aktualna generacija politikov, ko govorimo o številkah, kvotah, Dublino, Vali, Schengenu. Ob vseh teh debatah ne smemo pozabiti na to, da govorimo o ljudeh in na njihovih eh, strašnih usodah. Ljudje, ki prihajajo k nam, prihajajo zato, ker verjamejo v naše vrednote. Dramatični dogodki zadnjih eh, tednov pa so vplivali na mnoge države članice, ki so postale negotove. In ne vsak, ki kritično sprašuje, ni proti beguncem. In tega se moramo tudi zavedati, upoštevati moramo tudi skrbi naših državljanom. Ter problemi so namreč veliki. Zahvalil bi se pri vseh ljudeh v Evropske uniji, pri neštetih državljanih, ki na kolodvorih eh, in na drugih mestih oskrbujejo begunce z hrano, pijačo, otroke z igračami, ki pomagajo za svojo človečnostjo. Ta človečnost eh, nas mora voditi za to, da spremenimo grozno sliko, ki je malo pred seboj malega Ajdana Kodja, utopljenega Aidana Kudja in prepričiti, da bi se kaj takega kadarkoli ponovilo v Evropi. Gospod